O tem bomo glasovali jutri ob 12. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer vprašanje za ustni odgovor. Gre za zakonodajo tretjih držav in zakonodajo EU o varstvu osebnih podatkov. Lepo pozdravljam komisarko Redingovo, gospodo Barnijejo, pa želim zelo lep večer. Upam, da me je slišal. Als erste Rednerin haben wir. Dobro, na začetku gospa Intfeld za dve minuti. Izvolite. And, uh, to... Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisarka, zelo lepo vas je videti tukaj. O čem govorimo danes? Ali smo lahko prepričani, da evropska zakonodaja v Evropi vedno velja? Ali jo utegne? prevladati država zakonodaje iz tretjih držav. Zakonodaja iz druženih držav, naprimer, ne vpliva samo na akterje v ZDA, ampak tudi drugod po svetu. Po tem tolmačenju ima zakonodaja iz ZDA zume ozemeljski vpliv na EU. ZDA lahko sodno pozovejo družbe, da zagotovijo podatke, ki so shranjeni v Evropi. V ustnem vprašanju smo navedli več mm, zakonov, naprimer nadzor sodelovanja posameznikov s tujimi obveščevalnimi službami, boj proti terorizmu, Patriot Act in tudi eh, zakon FATKA. Ampak podatki so v Evropi, zato so predmet evropske zakonodaje. Tudi družbe morajo ravnati v, Evro v skladu z evropsko zakonodajo. Komisija to priznava, zato me zanima, kakšni ukrepi so bili sprejeti za zaščito družb, ki se znajdejo v težavah. To ne zadeva le eh, učinke zunaj ozemeljske zakonodaje oziroma vplivov eh, iz ZDA, ampak tudi iz drugih držav, naprimer na kitajskem. Vedno več naših družb posluje in tudi naše družbe tam se lahko soočajo s težavami in dan danes vedno več krat slišimo, da se družbe tam dejansko soočajo s težavami. To ne zadeva le zakonodajo o zaščito osebnih podatkov, ampak vse vrste zakonodaje. Fatka je zelo problematična za evropske banke in zavarovalnice in upamo, da bomo o tem lahko z vašim kolegom Barnijem Kmatu kmalo o tem razpravljali v našem odboru. Komisarka, mislim, da ne potrebujemo nove zakonodaje, ampak ključnega pomena je, da izvajamo trenutno in obstoječo veljavno evropsko zakonodajo, to je v interesu naših državljanov in družb. Hvala lepa, kolegica. Še enkrat vas opozarjam, vse tiste, ki ste se nam pridružili pred kratkim, da se moramo držati časa. Naslednja ima besedo gospa Matijas za minuto in pol. Izvolite. Obrigada, senjor predsednik, bem vinda, senjora komisarka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljena komisarka, dobro je, da ste z nami, da se pogovorimo o tem ključnem vprašanju. Govorimo o ključnih vprašanjih, kot je varstvo podatkov. Govorimo o potencijalu za konflikt med dvema različnima jurisdikcijama. Varstvo podatkov je zelo občutljivo vprašanje in eh, sproža veliko polemik. Mislim, da bo tako tudi v prihodnje. Govorimo o sporu med pravicami v Evropski uniji in med pravicami, ki izhajajo iz držav izven Evropske unije. Če je naprimer ta država želi prevladati nad eh, zakonodajo Evropske tako prihaja do konflikta med Evropsko unijo in njenimi državljani. Državljani menijo, da bodo podatki zaščiteni, mislim pa, da tako izgubljamo zaupanje. Evropska unija bo morda lahko potem posredovala zaupne podatke tretjim državam, in potem ne bo več zaupanja državljanov v evropske inštitucije. Evropski državljani morajo zaupati v evropske inštitucije. Te bi morale varovati pravice državljanov. Tukaj gre za cel niz informacij. ZDA pa zahtevajo podatke o zdravstvenem varstvu in podatke z drugih področjih. In tukaj mora Evropska unija zagotoviti, da bomo zaščitili svoje pravice. Ne želimo si tega, da bi državljani dvomili v EU. Gospa komisarka, to je zelo pomembno vprašanje. Vedno bom na strani državljanov, ki si želijo varstvo podatkov. Če bodo ljudje nevoljni, ker menijo, da njihove pravice niso zaščine, potem moramo biti na njihovi strani. Gospa komisarka, lahko pojasnite, kaj se dogaja? Ne moremo graditi skupnosti, če ni zaupanja med državljani v inštitucije. To se trenutno dogaja, tako da prosim, gospa komisarka, pojasnite mi, kako lahko zagotovimo, da bo evropska zakonodaja nad zakonodajo tretjih držav. Evropska zakonodaja je nad zakonodajo 27 držav članic. Pripravljene so se odreči suverenosti. Kako pa zdaj lahko sprejemamo, da druge države, kot je ZDA, prevladajo nad našo zakonodajo? To je resnično pomembno vprašanje. In končno, gospa komisarka, rada bi vas vprašala, kaj Evropska komisija počne, zato da se to ne bi več stalno dogajalo. Kaj Evropska komisija počne, da bi zagotovila, da so poslovni, osebni podatki in drugi podatki, resnično zavarovani? So ljudje lahko prepričani, da so ti podatki varni? Seveda je potrebno shranjevati podatke, vendar pa to je popolnoma druga razprava. To je zelo očutljivo vprašanje in ima velike vplive za pravice državljanov. Nas lahko pomirite, nam lahko podate zagotovilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Albrecht, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedoči. Spoštovana gospa komisarka, danes govorimo o vprašanju dostopa tretjih držav do podatkov evropskih državljanov. Gre torej za uporabo prava tretjih držav, kar se tiče državljanov Evropske unije, ki so v Evropi. To je seveda vprašanje, ki ne zadeva samo varstvo podatkov, temveč v tem globaliziranem svetu sproža temeljna vprašanja glede prava, katero pravo pravzaprav velja. Mislim, da potrebujemo odgovore. Vedno znova smo v razmerah, ko naprimer pri računalništvu v oblakih eh, imamo vedno več podatkov na razpolago in potem seveda lahko dvomimo o varnosti. Kakšno varnost nudimo našim državljanom? Ali se lahko zanesejo na naše pravo, da bi lahko zaupali tudi mednarodnim koncernom? In zanima me, zasedem sem izvedel, da bomo imeli reformo glede varstva podatkov na evropski ravni. Imamo dober predlog Evropske komisije, da pa v tem predlogu nimamo, tako kot v prejšnjih predlogih, člena, ki bi jasno zagotovil, da pri prošnjah tretjih držav odobrimo uporabo le, če gre za vzajemno sodelovanje na policijskem in pravosodnem področju. Zanima me, kaj se je zgodilo s to določbo in ali obstajajo razlogi, zakaj te določbe ni več. Mislim, da je pomembno, da bi te določbe imeli tudi v našem pravu o varstvu podatkov. Vsaj do takrat, dokler ne bomo imeli skupnih standardov s temi tretjimi državami. Mislim, da se moramo zauzeti za skupni sporozum o varstvu podatkov ZDA. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji dve minuti, gospod Busutil. Hvala lepa, gospod predsedoči. Z veseljem vas eh, pozdravljam na mesto predsednika. Varstvo podatkov jemljemo zelo resno v LS. V tem duhu smo eh, sodelovali v zadnjih letih zato, da bi pripravili kar najboljše zakone glede varstva podatkov, ki bodo jamčili varnost državljanov. Državljani morajo biti pomirjeni, da imajo zagotovljene visoke standarde glede varnosti podatkov. Ko pa govorimo o uporabi podatkov strani tretjih držav, je to druga zgodba. Tukaj se bojimo, da naši standardi morda ne bi veljali v teh primerih, ki zadevajo tretje države. In to so legitimne skrbi. Seveda bi bilo ironično, če bi bilo laže za tretje države, da procesirajo podatke Evropske unije v svojih državah, kot je to za organe Evropske unije. Seveda to ni spremljivo in to ne more biti spremljivo za državljane in to ne more biti spremljivo niti tukaj v Evropskem parlamentu. Skupaj moramo iskati rešitve. Naše rešitve se morajo začenjati tako, da je zakonodaja tretje države nekaj, kar ne more biti samodejno neposredno veljavno v Evropski uniji, razen, če zakonodaja Evropske unije ali zakonodaja države članice to eksplicitno dovoljuje. Ne moremo izgubiti nadzora nad tem. Nobena zakonodaja tretje države ne more zaobiti evropske ali nacionalne zakonodaje, niti na področju varstva podatkov. Zagotoviti moramo, da bo to načelo veljavno v praksi in v zakonodaji. In mislim, da je novi svežen o varstvu podatkov, ki ga je nedavno predstavila komisija, nekaj, kar nam daje priložnost za to, da to storimo. Prav tako kot tudi okvirni sporozum ZDA, ki, v katerem se pogajamo. Tako da se resnično veselim odgovorov gospe Reding na naše vprašanja. Hvala lepa. Danke, Hvala lepa, gospod kolega, gospa komisarka. I, uh, gospod predsedujoči, popolnoma se strinjam poslankami in poslanci, ki pravijo, da morajo visoki standardi, ki jih nudimo našim državljanom, veljati in biti prenešeni tudi, ko gre za izmenjavo podatkov s tretjimi državami. Verjamite mi, tega vprašanja se lotevamo zelo resno v komisiji. Komisija meni in podpiram to načelno vprašanje. V mednarodnem pravu zakonodaja, ki eh, jo izvaja tretja država, ne more biti neposredno in samodejno veljavna na področju EU, razen, če je to izjemoma dovoljeno na evropski ali nacionalni ravni. nikakršna zakonodaja tretje države ne more prevladati nad ustrezno zakonodajo v Evropske unije ali državah članicah. In to seveda vključuje tudi pravila na področju varstva podatkov in procesiranje osebnih podatkov v Evropske unije mora spoštovati standarde in zakone, ki so bili speti na tem področju v EU. In ključno vprašanje, ki ga je zastavil gospod Intfeld, je, da če organi ZDA zahtevajo informacije od podjetij, ki delujejo v Evropski uniji, ne glede na nacionalnost teh podjetij, morajo uporabiti obstoječe kanale, gre za vzajemne sporozume o sodelovanju in to velja tudi za primere, ko podjetje iz EU posreduje podatke podjetju v ZDA in ko se potem podatki procesirajo za um, namene, ko, ko to procesirajo organi pregona. V sedanjem pravnem okviru se tega vprašanja ne lotevamo eksplicitno in to je ravno razlog, zakaj in poročevalka dobro ve, da smo z uredbo varstvo podatkov ki je pripravila komisija 25. januarja, poskušali razjasniti pravno zadeve na tem področju. Tukaj gre za to, da se lahko pri nas zgodi le, če so izpolneni pogoji, ured, ki so zapisani v uredbi za ta prenos. Ko imamo javni interes, in javni interes mora biti prepoznan v pravu Unije ali v pravu države članice. To je lahko naprimer prenos glede davčnih podatkov, carinskih, potem je lahko za preventivo pri pregonu pri kazenskem pregonu oseb. Kot ste upravičeno dejali, je to že v okvirnem sporozumu o varstvu podatkov. In parlament je bil eh, že dobro obveščen o tem. Pogajanja se še odvijajo v tem trenutku, še nismo prišli do zaključka teh pogajanj. Parlament eh, prav tako tudi izpostavlja, da gre za element, ki je za kolega, ki je odgovoren za davčno področje, nekaj, kar se mora ogledati v okviru uredbe FATKA. In tukaj bi rada jasno povedala, morda bo to nova informacija za parlament, da je Evropska komisija o tem že govorila z ZDA, da redno govorimo o tem intenzivno v okviru regulativnega dialoga med eh, tržnimi organi in ZDA so 6. februarja napovedali, da bo FATKA morala upoštevati prenos podatkov med eh, davčnimi organi in ne bo šlo za neposredne obveznosti za finančne posrednike v EU. To so dobre novice. In to moramo sedaj jasno zapisati. To pa je smer, v katero želimo iti. Komisija bo nadaljevala sodelovanjem z državami članicami in ZDA, da bi poiskali najboljše rešitve, za rešitev tega vprašanja, da bi zagotovili pravno gotovost in izpolnjevanje listine temeljnih pravic. In ko govorimo o ZDA, gospod predsedoči, to pomeni, da to velja tudi za druge tretje države. Vendar pa odnosi med EU in ZDA so tisti, ki, o katerih se največ razpravlja. Gotovo pa bomo v prihodnje vodili tudi veliko razprav o drugih celinah, s katerimi imamo specifične odnose. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisarka. Tako sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej minuto in pol gospod Diaz de Mera v imenu ELS. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vem, da je zakonodaja o varstvu podatkov nekaj, kar temelji na domovinski varnosti, vendar pa to lahko ima tudi zunaj ozemeljske učinke in to lahko mm, krši pravice evropskih državljanov. Veliko imamo težav eh, glede mm, zakonovarstva osebnih podatkov, zdravstvenem varstvu, izpolnjevanju davčnih obveznosti, nadzora strani tujih obveščevalnih služb in tako dalje. In tukaj lahko vidimo, da bi potem organi iz EU posedovali podatke različne narave šlo bi za prenos podatkov glede računov, imetnikov računov in tako dalje. In eh, tukaj ne vemo točno, kaj bi se s tem dogajalo. In porabniki pogosto ne vedo, kam ti podatki odidejo in kako dolgo se hranijo. Zato je potrebno sprejeti ukrepe in pripraviti zakonodajo in uredbo, ki bo pomenila izogib temu, da bi tretje države lahko prevladale v EU. Zagotoviti moramo varnost v Evropski uniji. Stotstotno pa moramo seveda spoštovati pravice evropskih državljanov. To je naloga, kjer mora biti komisija veliko bolj dejavno vključena. To. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod kolega. Sedaj pa imeno SND, minuta in pol, gospod Drucas. Hvala lepa, gospod predsedojočin. Kar se tiče zunaj ozemeljskih učinkov, zakonodaje tretjih držav, še prav posebno ZDA, in kar se tiče področja varstva podatkov, to je zelo pomembno za Evropski parlament. Pomembno je, da Evropski parlament natančno ve in izve tudi od vas, gospa komisarka, ali prihaja do kršitve ustrezne zakonodaje Evropske unije, kar se varnosti podatkov tiče. Gre za neposredne pravice evropskih državljanov in to se odraža tudi v gospodarstvu Evropske unije. Ob tej priložnosti bi rad spregovoril še o nečem, rad bi to ponovil, to sem že povedal, šlo je za vaše predloge o prenovi direktive o varstvu podatkov iz leta 1995. To ponavljam še enkrat. Mislimo, da to gre v pravo smer. Torej, v tem trenutku smo v času, ko se EU kritizira, da ni pravega vodstva. Izgubili smo na teži mednarodno gledano, še prav posebno na področju zonanje politike. Vendar pa dobro, to je druga zgodba. Kar se tiče varstva podatkov, pa je tako, da smo resnično vodilni. In utiramo pot tudi za druge države izven EU. Upam in prepričan sem, da bomo po veliko razpravah, ki smo jih imeli tudi z vami, da boste vi in komisija se še naprej zauzemali za to, da bi delali v tej smeri. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Naslednja dobi besedo gospa Matijo za minuto in 30 sekund. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Pravila varstva podatkov v tretjih državah so, se bistveno razlikujejo od naših. Mi moramo zagotoviti, da se minimalni standardi varstva zajamčijo vse posod za evropske državljane. osebne podatke moramo obravnavati na primeren način in jih eh, zbirati samo za, jasno, samo za jasne namene. Državljani morajo tudi imeti možnost dostopa do podatkov in možnost pritožbe, če se jim krši pravice. Morali bi rešiti kakršenkoli konflikt z mednarodnim pravom, sicer bo to šlo v škodo evropskih državljanov ni dovolj, da imamo samo zakonodajo, to zakonodajo je potrebno eh, izvajati in jo uskladiti tudi z mednarodno zakonodajo. Zavzela bi se tudi za Evropski nadzorni program za financiranje terorizma. To bi bilo orodje, To je orodje, ki se že eh, uporablja v ZDA, hkrati pa spoštuje mednarodno zakonodajo in zaščiti tudi podatke evropskih državljanov. Mi moramo še naprej eh, izpolnjevati svoje dožnosti in ščititi podatke naših državljanov. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo na postopek eh, Catch DI. Tisti, ki so že spregovorili ne bodo mogli spregovoriti v postopku catch-di. Zanima me, če kolegica Infel želi uložiti modni karton ali kako. Predsedujoči, ne poznam postopka, ampak najpomembnejše vprašanje je ostalo brez odgovora. Zato želim to vprašanje ponovno zastaviti komisarki, preden bomo odšli. Vprašanje je naslednje pri trenutnih podatkih glede varstva podatkov v Evropski uniji, kaj lahko naredi podjetje za to, da se zaščiti, če ima podružnico v ZDA, če mora uh, spoštovati supino, um, da mora podatke, ki jih pokriva evropska zakonodaja, uh, dati ameriškim uh, oblastem. Tu gre za podjetje, ki je zavezano, da ameriškim oblastem preda podatke, ki se jih skranjuje v Evropi in jih pokriva evropska zakonodaja. Kako bodo komisarke, kako bo komisija zaščitila takšna podjetja? Hvala lepa, eh, da ste to pojasnili. Mislim, da je komisija sedaj slišala vprašanje. V postopku Catch the Eye eh, imamo najprej gospod Prinder, kar sta eno minuto. Eh, Hvala lepa komisarka Redinkova v luči ogroženosti varstva osebnih podatkov evropskih državljanov me zanimajo določbe iz pogodbe akta v povezavi z mednarodnim sodelovanjem. To bom, eh, to vprašanje bom še naprej Eh, spremljala in eh, zanima me, kako je s temi določbami glede mednarodnega sodelovanja. Hvala lepa, gospa kolegica. Naslednja je gospa Cuba. Hvala lepa. V zadnjih letih smo videli kar nekaj eh, represije in imperializma zaradi domnevnega boja proti terorizmu. Ta vedno bolj spoštu, oziroma spodkopava pravice državljanov in spodkopava demokracijo. Kako je z eh, informacijami v javnosti, naprimer zloraba informacij strani CIE in pa hitri dogovori, ki pomenijo, da se preprosto mm, krive in pa nedolžne združijo v nek proces, ki ni pregleden? podatke se uporabi za to, da se nadzoruje eh, državljane zaradi domnevne grožnje terorizma. Državljani bodo svobodni samo, če bomo spoštovali demokracijo. Gospod Paška, naslednji za eno minuto. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. varstvo osebnih podatkov in pa podatkov institucij ter eh, podjetij eh, je predmet zaščite evropskega prava in kakršnekoli posredovanje tretjih držav eh, v zakonodajo naših, v zakon, našo zakonodajo ni spremljivo. če želimo ohraniti dobre odnose z ZDA, moramo vzpostaviti odprt dialog, ki bo vzpostavil boljše partnerske odnose. Evropska unija ni nek šolarček eh, ZDA. Čezmejnih učinkov zakonodaje ZDA ne moremo eh, sprejeti v Evropski uniji. Naši državljani pričakujejo, da komisija pozna evropsko zakonodajo. In ko se bojo pogajali z ameriškimi partnerji, morajo izpogojevati takšne dogovore, ki bodo odpravili vsako senco dvoma glede tega, kako ameriški, kako ameriški zakoni vplivajo na življenje naših državljanov. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Basisko. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, pozdravljam to razpravo. Spoglede na to, kar smo danes že razpravljali o človekovih pravicah in uh, o spoštovanju človekovih pravic. Vprašanje prenosa podatkov tretjim državam uh, mora biti podvrženo uravnoteženemu postopku lahko prenašamo informacije zaradi boja proti terorizmu, ampak ne smemo kršiti načela zasebnosti in sorazmernosti. Naj vas spomnim na razpravo o sporazumu o evidenci podatkov o letaliških potnikih. Eh, sedaj smo dosegli, da se te podatke lahko prenaša samo zaradi hujših uh, kršitev. V sporazumu imamo zagotovila, zagotovljena je večja preglednost, občutljivih podatkov, občutljivi podatki so zaščiteni in tako naprej. Hvala lepa. Naslednja je gospod Tikov. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Govorila, tudi sama bom govorila o sporazumu PN ere. Um, Evropske, državlja, eh, Evropske države oziroma Evropska unija se pogajajo o sporazumih o prenosu podatkov letaliških potnikih z ZDA, Avstralijo in pa Kanado. Eh, komisija skuša zagotoviti, da bi se te podatke obravnavalo na enak način v vseh državah članic, eh, članicah. Sedaj imajo države članice različne sisteme In mi smo zahtevali jasna zagotovila, ko gre za varstvo podatkov naših državljanov v teh sporazumih. Zbiranje in hramba teh podatkov mora potekati samo na ozemlju Evropske unije. In to na ta način, da se bo ob tem spoštovala zakonodaja Evropske unije kako lahko komisija zagotovi, da bo zbiranje in prenos podatkov o letaliških potnikih um, nekaj, kar bo pristojnosti Evropske unije. Hvala lepa. Zadnja postopka KHTI, gospa Swinburne. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vedno znova smo v odboru um, Econ, FEM in MIFID se ukvarjali z uh, čezmenjim učinki zakonodaje ZDA. Mi smo vedno se zauzemali za odprte trge, zato da bi potekale investicije povsod po svetu. Ampak eh, sedaj pa moramo imeti klauzule v zakonodaji o finančnih storitvah, zato da bi Evropska unija dobila enako težo kot ZDA pri eh, finančnih institucijah in pa proizvodih. Morali smo prevzeti protektorat protekcionistični jezik iz nekega sporazuma v roku enega leta. To ne more biti prava rešitev, ampak ne morem povedati, kakšna bi bila prava rešitev za poseganje ZDA na naše finančne trge. Ko gre za Azijo, Latinsko Ameriko in tako naprej, bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak vsaka rešitev, ki bo sprejeta, ne sme biti taka, da bo ustrezala samo ZDA. Hvala lepa. Sedaj pa ob zaključku razprave še enkrat dajem besedo komisarki Redingovi. Izvolite. Thank you, Hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se z govorniki. Skrajni čas je, da zaščitimo naš kontinent in uh, pet milijard državljanov that those have to be respected. 500 milijonov, oprostite. Eh, in ob tem moramo zagotoviti, da se spoštuje njihove zasebne podatke in da se spoštuje zakonodajo, ki smo sprejeli v sodelovanju s to hišo. To mora veljati na teritoriju Evropske unije. Komisija je bila tukaj eksplicitna visoki standardi, ki odražajo naše vrednote, ki so zapisane v evropskih zakonih, ne smejo biti preprosto potisnjene ob stran, ko gre za odnos s tretjimi državami. Ravno zato imamo to zakonodajo in to zakonodajo bomo še okrepili z raznimi zakonodajami zagotovili. Ta zagotovila našim državljanom ponujata tako pogodba, kakor tudi listina o temeljnih soboščinah. V tem smislu bomo okrepili zakonodajo Evropske unije, ki jo morajo spoštovati tudi tretje države na našem teritoriju. In ravno zato sem parlamentu predložila predlog reforme zakonodaje o varstvu podatkov iz leta 1999. Vedeti moramo, kaj se dogaja drugot po svetu, kakšne so politične razprave. Zakoni, ki jih tukaj sprejemamo, lahko postanejo svetovni standard. Tega si želimo v prihodnosti. Jasna sem bila. pravilo podatkov, um, zakonodaja o, o varstvu podatkov iz leta 95 uh, eh, ima določene pomankljivosti, ampak to smo sedaj nadomestili za našim predlogom. Um, nadzorovanje izvajanja zakonodaje o zaščiti podatkov. To je popolnoma prepuščeno nacionalnim eh, organom, ki niso prisiljeni v to, da o tem poročajo Evropske komisiji. To se mora spremeniti. Zakonodaja vaših podatkov mora veljati v celotni Evropi, tako da bomo lahko okrepili tudi izvajanje te zakonodaje. sporazumi, ki smo jih sklenili s tretjimi državami, kolegi so omenili SWIFT, PNR. Vsi ti sporazumi morajo, odkar je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, dobiti tudi podporo Evropskega parlamenta in to je dramatično spremenilo pristop tretjih držav do Evropske unije tretje države so dobile svojo lekcijo že pri vprašanju Swifta. In tudi o PNR še vedno razpravljamo. In ta krovni sporazum, ga, o katerem se pona, eh, pogajamo za ZDA, se bo prav tako eh, znašel pred vami, zato da boste lahko ali zavrnili ali podprli. Potem sporazum akta, tudi, v, tudi o tem se mora odločiti parlament določbe o svobodi interneta so bili, vklju, uh, so bili vključeni v končno besedilo ravno zaradi ustrajanja parlamenta. Sedaj bom uh, odgovorila na tisto ključno vprašanje današnje razprave. Gre za vprašanje konflikta med dvema um, pristojnostima. To je konflikt v okviru mednarodnega prava, ki bi ga moralo reševati sodišče v Hago. Kaj ti tukaj gre za konflikt v mednarodnem pravu? V naši novi zakonodaji pa smo skušali pojasniti vse te točke, če si ogledate uh, uvodno uh, izjavo 19, potem lahko preberite, da čezmeni učinek zakonodaje uh, in drugih zakonodajnih inštrumentov lahko predstavlja kršitev mednarodnega prava in lahko posega v določbe o zaščiti varstva zasebnih podatkov, ki jih uh, vsebuje evropska zakonodaja. Zato bo prenos uh, dovoljen le, če bodo ti minimalni standardi oziroma pogoji za prenos podatkov izpolnjeni. Iz tega moramo izhajati. Preseči moramo konflikte, ki bi se lahko pojavili. Um, in to tudi poleg mednarodnih sporazumov, ki, od katerem bo glasoval tudi parlament in poleg izvajanja zakonodaje v okviru mednarodnega prava. Pri tem računam na vašo podporo, ko bomo pripravljali zakonodajo o zakonodajnem okviru za varstvo podatkov in ko bomo pripravljali krovno zakonodajo. Kristalno jasno mora biti to, da na območju Evropske unije velja pravo Evropske unije. Hvala lepa, eh, gospa komisarka. Skoraj nam je uspelo zaključiti sejo pred 11. uro. Zahvaljujem se kolegom za disciplino, zahvaljujem se uh, Ašerjem in uh, drugim sodelavcem parlamenta, zahvaljujem se